So welcome everyone. Lepo pozdravljeni na ustanovni seji odbora za gospodarske zadeve. Da, gospod McCarthy, Hockmark, Stephen Wolf iz ESD pravijo, da bodo danes danes jih ne bo na sestavu. Je ta skupina upravičena do štirih glasov pri popodanskem glasovanju. 16 članov, vse skupaj, ki imajo glasovalno pravico. Sekretarjat so seznanili z naslednjimi nadomestnimi člani, ki bodo glasovali danes popovdne. Iz ELS-a na mesto Hokmarka Alen Kadek, gospoda Darjoša Rosatija, potem Jarek Jacek Sarius Volski bo nadomeščal Gunarja Hokmarka, Nils Torvald iz Aldeja bo nadomeščal gospoda Michaela Teurerja, iz Zelenih bo gospod Michael Raymond nadomeščal gospoda Scott Sato. Sanji pa nadomešča Alfreda Sanfa. Iz socialistov, iz, iz skupine socialistov Isabela Demonte nadomešča Renata Soreja. Gospod Fončulika pa bo nadomeščal gospod Almelis sedaj pa nadaljujemo z izvolitvijo predsednika preveril bom ali smo sklepčni petnajst članov ki zastopajo četrtino članov odbora mora biti prisotnih volimo predsednika gospa Ferreira. Hvala predsedujoči v imenu skupine SD bi predlagala kolega Roberta Gualtierja za predsednika odbora Ekon. Se kandidat strinja z imenovanjem? Da. Dobro, hvala lepa, gospod Gualtieri. gospod gualtieri je s tem razglašen in izvoljen za predsednika odbora pozivam vas da se nam pridružite za predsedniško mizo. hvala lepa kolegice in kolegi veliko čast mi je da ste me izvolili sedaj pa lahko nadaljujemo z izvolitvijo podpredsednikov kdo je kandidat za mesto prvega podpredsednika hvala lepa predsednik najprej čestitke k izvolitvi na mesto predsednika skupina ELS bi kot prvega podpredsednika predlagala gospoda Ferberja. Hvala lepa. Nobenega drugega kandidata ni za to mesto. Se kandidat strinja? Se? Dobro, lahko nadaljujemo. Lahko se nam pridružite za predsedniško mizo. Yeah. Do I need to say that? No. Sedaj pa lahko nadaljujemo z izvolitvijo drugega podpredsednika. Je kakšen kandidat? Hvala, predsednik. Skupina SD predlaga Petra Simona za drugega podpredsednika. Še kakšna kandidatura? Drugih kandidatov ni. Kolega Simons prejema kandidaturo. All the candidates are Vsi kandidati so izpolnili tudi izjavo o finančnih interesih, predsednik prav tako. Sedaj pa lahko nadaljujemo z izvolitvijo tretjega podpredsednika. Je kdo kandidat za mesto tretjega podpredsednika? Ja, v imenu skupine EKR predlagamo gospoda Bent Luka. Še kakšen kandidat morda? Ja? Še kdo? Skladno s poslovnikom bi prosila za tajno glasovanje pri tem imenovanju. Skladno s poslovnikom mora to zahtevo podpreti deset članov. Je vsaj deset članov za ta predlog? je. Potem pa kar nadaljujemo z tajnim glasovanjem. Ja, se se. Uh, this, uh, I have first to communicate the rules. This, uh, Najprej pravila. Volitve bodo potekale elektronsko, zato upam, da imate vsi člani seboj kartice za elektronsko glasovanje. Prosim, da ostavite kartice lahko rečete da ali ne. Zeleni gomb je za glasovanje za, rdeč je proti. Jaz mich vorstellen, ich bin neu im Europäischen Parlament und... Naj se predstavim, naj sem v Evropskem parlamentu, naj bi se predstavil, preden glasujete. Neu im Europäischen Parlament... Nov sem, torej ponavljam, rad bi se predstavil, preden Začnemo z glasovanjem. Eh, uh, no Poslovnik ne predvideva razprav na to vrstnih sestankih. Danes zgolj volimo predsednika in podpredsednika oziroma podpredsednike. Gospa Ferreira, gospod predsednik, ker je veliko novih članov in ker bo to tajno glasovanje, predlagam, da najprej preverite, če glasovalni sistem deluje, tako da bodo tudi vsi vedeli, kaj počnejo, ko glasujejo. Chairman. Predsednik. Glede poslovnika. Kolega Lek je imenoval za kandidata. Skupina socialistov je pozvala k tajnemu glasovanju o tem, ali je dober kandidat. Mislim, da bi mu morali dati na voljo vsaj dve minuti za to, da pove, zakaj je kandidat. Mislim, da je v nasprotju z naravnimi zakoni, da prejdete neposredno na glasovanje, ne da bi prisluhnili kolegu. Prosim, da kolegu date vsaj dve minuti, zato da ne govori odbor in pove, zakaj ne bi moral biti tretji podpredsednik. Dve minuti imate maksimalno, zato da se predstavite. Dank, Herr Hvala lepa, predsednik. Sem Bernd Luke, sem profesor za makroekonomijo s posebnim področjem konjunktura in gospodarska rast na Univerzi v Hamburgu. Nedavno sem postal politik z alternativo za Nemčijo sem osnoval v Nemčiji novo stranko, ker imamo bolj kritičen pogled na reševanje evrokrize, kot je to pri drugih strankah v Nemčiji. Sedaj sem slišal, da je namen strani nekaterih političnih skupin v tej dvorani, da bi blokirali mojo izvolitev. Zato bi rad spregovoril in se poslancem predstavil zato da bodo na tajnem glasovanju lahko sprejeli prosto, svobodno odločitev. Mislim, da je razlog za morebitni negativen rezultat ne ta, da mi očitajo napačno osebnostno obnašanje. Tudi mislim, da ne dvomijo v moje poklicne kompetence, kar se gospodarstva tiče. Razlog se zdi tiče v tem, da sem drugačnega mnenja, kar se eurokrize tiče, kot večina v Evropskem parlamentu. Zato bi rad na, jas, na kratko pojasnil svoje stališča. Mislim, da je evro valuta, ki je Evropsko unijo pahnila v največjo krizo do sedaj. Namreč tako, kar se državnega dolga kot konkurenčnosti tiče držav članic, je to vodilo do velikih napetosti. To so potem poskušali omejiti s kombinacijo politike varčevanja in s politiko večjega podeljevanja posojil. Sam osebno sem mnenja, da ni možnost politiko vrčevanja dejansko zmanjšati uh, dolg držav. Lahko zaključite, pravi predsednik? Da. Mislim torej, da je visoka brezposobnost med mladimi in resne posledice vrčevalne politike razlog za to, da si kritično ogledamo krizo evroobmoča. In rad bi vam zagotovil za zaključek, če morda koga skrbi, da seveda kar se informacij Evropske centralne banke in drugih institucij tiče, bom spoštoval zaupno naravo dokumentov. To je samo po sebi umevno, tako kot to počnejo tudi drugi člani predsedstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ljuke. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Najprej moramo preveriti glasovalne napravice. Gospa Gular, postopkovno. Ja. Pravico smo imeli do tolmačenja. Tudi v tem odboru smo večkrat zahtevali, da bi morali biti stvari uravnotežene spolnega vidika in tudi z geografskega vidika in to bi morali upoštevati. Sedaj bomo zaključili, nimamo časa za razpravo, niti tega ne predvideva poslovnik. Nadaljujemo z glasovanjem. Najprej bomo imeli poizkusno glasovanje. Lahko prosimo date svoj glas. To je zgolj poskusno glasovanje. They want a secret, a secret test. Uh -huh. Okay, so ask the secretariat to provide a secret test. Sekretariat prosim da zagotovi tajno glasovanje. Okay. Okay, Sedaj pa lahko tajno glasujete. Gre za testno glasovanje, nismo še pri pravem glasovanju, samo preverjamo, če naprave delujejo. Okay. Are we having the right numbers? Uh-huh. Missing uh-huh. one people. One. En član iz ELS-a preveč je glasoval. Dobro, sedaj stvari držijo. En SD preveč. Enega SD prosim, da izključite. En glas iz skupine SD preveč skupino socialistov prosim, da omaknejo en glas. 17, 17 SD, moralo bi jih biti 16. Verjetno ne štejete predsednika. Ali pač. One... So, please, one Lahko nekdo od nadomestnih članov, prosim, preveri.

za. Tisti, ki je za, naj pritisne zeleni gumb, tisti, ki je proti, naj pritisne rdeči gumb, levi gumb je za, desni gumb je ne. Glasujemo. Okay. Dobro, konec glasovanja. 23 za, 30 proti, 6 vzdržanih glasov. Kandidat s tem ni izvoljen. Predlagam, da preložimo glasovanje podpredsednikov, zato da politične skupine razmislijo. Glasovanje podpredsedni o podpredsednikih je s tem prekinjeno. Nadaljevali bomo na naslednjem sestanku odbora v ponedeljek v Strasburu.